tisti eh, izjava sveta na temo pregleda italijanskega predsedstva. Zato pozdravljam Mateja Rencija v imenu italijanskega predsedstva. Beseda je vaša. Gospod predsednik Šulc, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, prevzel bom besede, ki jih je predsednik izrekel v tej dvorani, ko nas je spomnil na to, kar se je zgodilo pred 70 leti v Avšvicu. Lahko vam zagotovim, da je italijanski narod odločen, da se bo boril proti tem grozljivim dejanjem s katerimi se Evropa sooča že desetletja in s katerimi smo se morali žal soočiti tudi danes. To je ključnega pomena tudi za prihodnje generacije. Vaš pozdrav, vaš govor, gospod predsednik, nam omogoča, da spregovorimo o italijanskem predsedstvu, tako, eh, da se spomnimo, kakšno je bilo pravzaprav naše izhodišče, ko smo prevzeli predsedovanje, smo si zastavili vprašanje, ali te inštitucije, ali ti eh, poslanci, ki zastopajo celotno Evropsko unijo, imajo pravico, da in imajo sposobnost, da ustrezno opravijo svojo nalogo. Evropa za nas ni le preteklost, je tudi prihodnost, predstavlja tudi priložnost, v prvi vrsti priložnost in ne razlog za zaskrbljenost. Ali smo se uspeli ustrezno soočiti z tem izzivom v preteklih mesecih? Seveda vem, da so mediji govorili predvsem o rezultatih. Ali ste zadovoljni s tem, kar ste storili v Evropi v imenu Italije? Ampak to je vprašanje, eh, na katerega pravzaprav vsi poznamo odgovor. Tisti, ki smo politiki, vemo, da nismo nikoli zadovoljni z tem, kar smo dosegli to predsedovanje smo vodili tako, da smo razmišljali o tem, kaj lahko storimo za Italijo in kaj lahko storimo za prihodnost Evrope. Naša naloga ni bila zgolj na ravni Evrope. Naša naloga je bila, da spremenimo Italijo. Če želi Italija ostati konkurenčna, se mora spremeniti. Izvesti je potrebno strukturne reforme. In to smo v preteklih mesecih počeli. To, kar moramo storiti v Italiji, morajo storiti italijanski državljani in ne evropske institucije. Italijanski državljani zelo dobro vedo, da smo Evropski uniji zagotovili več sredstev, kot smo jih prejeli. Vsako leto Italija zagotovi Evropski uniji 20 milijard evrov, prejme pa precej manj sredstev. Poleg tega je Italija pomagala tudi bankam in finančnim inštitucijam drugih držav in sicer ne eh, zaradi tega, da bi izrazila svojo velikodušnost, ampak zato, ker zaupa v prihodnost Evropske unije. Po uh, preizkusih uh, finančnih in bančnih inštitucij se je izkazalo, da bo potrebna dokapitalizacija in to se je tudi zgodilo. Italija torej ni država, ki bi zahtevala pomoč, je država, ki ima za seboj uh, bogato zgodovino, zgodovino, ki se je začela z vrednotami, eh, ki so zaznamovali našo državo, pa tudi naš kontinent. Takšna je naša predstava o Evropi. Evropa je eh, območje, ki zagotavlja upanje za prihodnje generacije. V Italiji smo pričeli z izvajanjem pravosodnih reform, ustavnih reform, eh, strukturnih reform. Vse to v Italiji počnemo eh, in navdih nam daje evropska vizija. Dovolite mi, gospod predsednik, dovolite mi predstavniki Evropskega parlamenta, da se osredotočim predvsem na en dosežek v teh šestih mesecih je to predstavljalo vodilo za naše predsedstvo. In sicer bi se rad zahvalil predsedniku Italijanske republike Giorgio Napoletanu, prepričanemu evropejcu, ki ravno v tem trenutku predaja uh, svojo funkcijo uh, pomagal nam je prebroditi težave v Italiji z razumom, z modrostjo, ki ste jo številni poznali, kaj ti v preteklih letih ste pogosto delali z predsednikom Napoletanom. V času svojega predsedovanja se je Italija osredotočila na dva temeljna cilja. Prvič, želela je zagotoviti politično vrednost vašemu delu. Drugega, julija, ko smo prišli v Evropski parlament eh, in pričeli z eh, svojim predsedovanjem, še nismo imeli Evropske komisije. Skupaj z drugimi vladami, s vladami smo bili protagonisti pri tako imenovanem zgodovinskem prelomu. Namreč eh, šlo je za izvolitev predsednika Evropske komisije. izvolitev Žan-Kloda Junkarja ni eh, le posledica rezultata, eh, ki eh, bi bil prepričljiv, kajti stranka, ki ji pripada Žan-Klod Junkar, ni stranka, ki bi dobila prepričljivo večino. Ampak z Neposredno izvolitvijo predsednika komisije smo državljanom dali možnost, da sami izberejo, Junkarjeva komisija pa je dobila nalogo, da pripravi reforme, svežen reform za prihodnja leta. In to se je zgodilo prvič v zgodovini Evropske unije, vendar pa mislim, da to ne bi smel biti edinstven dogodek. Mislim, da bi morali to ponoviti tudi v prihodnosti. Predstavlja velik korak naprej. Italija je predlagala tudi spremembo gospodarske paradigme, ki je zaznamovala eh, razpravo na kontinento v preteklih desetletjih. Evropska unija mora spremeniti svoje gospodarstvo ali pa bomo postali igračka v rokah sveta, ki se prehitro spreminja. Predsednik Juncker se skuša soočiti z tem izzivom skupaj z kolegijom eh, komisije. Kolegi komisije bo danes predstavil izjavo o prožnosti in o načrtu ulagan. To sta dve točki, ki sta po našem mnenju izjemno pomembni. Mislim, da se razvijamo v eh, pravi smeri, ampak storiti moramo še več in mi smo pripravljeni k temu prispevati pripravljeni smo biti velikodušni, kajti verjamemo v instrument prožnosti. Če ne bi imeli prožnosti, potem številne države danes ne bi imele gospodarskega položaja, kot ga imajo danes. V Nemčiji zadeve ne bi bile tako preproste, kot so, če ne bi imeli instrumenta prožnosti. To, kar želim povedati, je, da smo v preteklih šest, šestih mesecih bili priča številnim spremembam. E, vendar pa e, seveda e, še nismo dosegli vsega. Spomnim se vrha junija, spomnim se težavnih pogajanj z predsedniki vlad in držav, ko smo govorili o pomenu vlagan v razvoj o pomenu vzpostavitve drugačnega odnosa med eh, gospodarstvom in prožnostjo. Le šest mesecev je minilo od tedaj, ampak eh, to sta po mojem dva pomembna rezultata. Politika, ustrezna gospodarska politika in pa Evropska komisija, ki eh, lahko samo odloča o svoji osmeritvi podnebna eh, politika, prehod iz eh, Marenostrom na Triton, sprememba eh, političnega sodelovanja v pozitivnem smislu, politika mednarodnega sodelovanja in ukvarjanje z eh, pogodbo o trgovinskem sodelovanju z ZDA. To je bila tema, ki je bila izjemno pri srcu Evropskemu parlamentu. Vse to so teme, s katerimi smo se soočali. Ta Evropski parlament kot inštitucija je prevzel svojo nalogo In brez Evropskega parlamenta ne bi mogli doseči tega, kar smo dosegli. Evropski parlament je zahteval pobude od Evropske komisije in Evropskega sveta. Pripravili smo ta dokument. To je dokument, ki predstavlja vse rezultate italijanskega predsedovanja in dovolite mi, da kar preidem na drugi in zaključni del svojega prispevka. Vračam se k temeljnemu vprašanju ali nam je v teh mesecih uspelo ponovno dati dušo Evropi. Težko je odgovoriti na to vprašanje v trenutku, ko poteka razprava o globljem pomenu Evrope. Gre za spopad med eh, demagogijo ki nam je v sramoto in med upanjem. Papež Frančišček je govoril v tem parlamentu in zelo jasno je predstavil svojo vizijo. Evropa je projekt, ki eh, služi eh, svetu vzpostavitev bojazni, sovraštva pa je poskus, ki ogroža celoten svet. Evropa ne more postati trdnjava. Evropa mora biti odprt trg. Evropa ne more biti muzej ali šola. Vloga Evrope. Evropa ne more biti znamenje konflikta na vzkrižja. In zato naj izjemno jasno povem. Ravno tukaj smo pričeli z svojim predsedovanjem. Takrat smo se spomnili mlade ženske Mirjam, ki je bila takrat v Sudanu eh, priprta zaradi svojega verskega prepričanja, zaradi veroizpovedi. In v preteklih mesecih smo to žensko osvobodili omogočili smo ji, da njen otrok svobodno zaživi. Rodil se je v zaporu, kajti Evropa za nas predstavlja predvsem svobodo. In ko pomislim na 20. avgust, na dramatično lepoto, vstopa v uh, taborišče Erbil. Spomnim se številnih mladih, številnih 20-letnikov, ki si niso upali spregovoriti, ampak modre čelade so se zvoprstavile nasilju in genocidu. Danes je po svetu veliko mest, ki jih zaznamujeta trpljenje in bolečina. In mislim, da mora biti Evropska unija prisotna na teh mestih. Spomnimo se državljanov, ki so prišli na ulice Pariza. Nekateri komentatori so dejali, eh, zgodovinska fotografija je fotografija voditeljev. Ne, to ni zgodovinska fotografija. Zgodovinska fotografija je fotografija naroda, predvsem francoskega naroda. Naroda, katerega zgodovino zaznamujeta razum in lepota. v Strasburgu vidim znamenje, znamenje za nas vse, tudi za vse italijane. Potem, eh, kar se je zgodilo v Parizu, smo se ponovno osredotočili na temeljno idejo. Šlo je za izkušnjo, ki je bila edinstvena. Videli smo ženske, otroke in moške, ki, se, ki so se bili pripravljene opreti strahu in terorizmu. In to je pokazalo, da je Evropa večja od grožen, da so naše vrednote pomembnejše od vseh napadov in da je vsak izmed nas, ki je zares zvest ideji Evropske unije, soočen z nalogo, da se osredotoči na spravo, kajti zagotovo imamo sovražnike, ampak tisti, ki pravijo, da je naš sovražnik določena veroizpoved, delajo veliko napako. V Kajru smo imeli dvostranske pogovore eh, z eh, predstavniki Egipta, pa tudi uh, v uh, Rimu. In uh, govor, ki uh, je bil podan na univerzi v Kajru in ker je bilo rečeno, da vera ni sovražnik, ampak ta sovražnik obstaja, ampak ta sovražnik je v obliki ideologije, v obliki demagogije. Naša naloga ni, da si zatiskamo oči pred tem sovražnikom, vendar pa nas eh, strah ne sme paralizirati. Mislim, da ni prav, če vzpostavimo zidove, če se zapremo, kajti to bi pomenilo, da nismo evropejci. Gospod predsednik, v politični razpravi pa tudi na ravni kulture ne moremo reči, da si besedi identiteta in integracija nasprotujeta. Kot predstavnik levice, kot italijan, kot politik želim jasno povedati, da se ne bomo nikoli odrekli besedici identiteta, kajti identiteta je lep izraz, bes, je, je pojem, ki izraža samo bistvo evropejcev. Ponosen sem na mesto, kjer sem odrasel, ponosen sem na evropska nogometna moštva ponosen sem na vse to, kar je v moji osebni zgodovini, kajti moja identiteta je zame ključnega pomena. Nasprotje identitete ni integracija. Nasprotje integracije je razpad, je uničenje in zato moramo danes imeti dovolj poguma, da odločno rečemo, da bomo zmeraj branili našo identiteto. Ne bomo pa vzpostavljali zidov zato, da bi zagotovili lastno varnost. Identiteta in integracija sta predpogoj za varnost. Brez identitete varnosti v Evropi ne bo. V tem svetu, na tem svetu, naši sovražniki ne bodo mogli uničiti našega načina življenja. Tega ne moremo dovoliti nikomor. Če želite lahko današnjo situacijo poimenujete vojna na vzkrižje, ampak za to demagogijo boste morda pridobili kakšen glas več. Ampak, če želimo biti politiki, ki bodo vedeli Evropo, potem je naš izziv ta, da Evropo ponovno popeljemo na pot soočanja z temeljnim izzivom. Evropa se mora vrniti k svoji identiteti. Naj zaključim z zelo preprosto mislijo. Danes lahko v Evropi vidimo, da ponovno spostavljamo evropsko politiko. V preteklih letih smo lahko videli, da svet potrebuje več in ne manj Evrope. Vendar pa moramo povedati resnico. Evropa, ki smo jo zgradili v preteklih letih, je bila Evropa, ki je prepogosto temeljila zgolj na gospodarstvu, na kriterijih, na varčevalnih ukrepih. V teh šest, šestih mesecih smo ugotovili, da je ta vizija napačna in spremembe, ki jih je predstavila Junkarjeva komisija, bodo upam, da spremenile Evropo v prihodnosti. Svet se, svet se danes spreminja, vlaga v prihodnost, Evropa pa ne. Rast, razvoj, inovacije, to so temeljni pojmi in na vseh teh področjih mora Evropa prevzeti vodilno vlogo. To pa bomo lahko storili le, če bo Evropa ponovno predstavljala vodilno silo pri zagovarjanju vrednot, ki jih želijo nekateri uničiti. Ne govorim o gospodarski vele sili. Govorim o vele sili vrednot. To predsedstvo je leta, oziroma ta parlament je leta 1975 bil demokratično izvoljen. Takrat je predsedovala Italija. Italija se je zauzela za neposredne volitve in to je bil zgodovinski dogodek. Takrat Latvija še ni bila članica Evropske unije, imela je povsem drugačno zgodovino. Danes je to, da smo vsi v Evropski uniji dokaz, da se je ta Evropa spremenila. Na sosedsko politiko moramo gledati na drugačen način in to je izziv, s katerim se danes soočamo. Sosedska politika pomeni drugačen odnos do sredozemlja, drugačen odnos do širitve Evropske unije. Ne moremo obrniti hrbta Albaniji, Srbiji in Črnigari. Ne moremo dovoliti, da bo razpravo o širitvi zaznamoval strah. Potem pa je tukaj odnos med Ukrajino in Rusijo. To je bila tema, ki je bila najbolj občutljiva tema italijanskega predsedovanja in zato temu se bomo še ukvarjali. V prihodnosti bo Italija organizirala Expo. Tema bo preživetje parlamenta, eh, preživetje planeta, zagotovitev eh, živil za vse prebivalce tega planeta. To je veliki ziv. Vem, da nekateri težko preberete kot, več kot dve knjigi, ampak to, kar predstavlja Evropa, se ne kaže na hodnikih evropskih inštitucij to se kaže v eh, zgodovini mojega mesta in pomemben prebivalec tega mesta je bil Dante. In Dante je dejal, in to se mi zdi danes še kako pomembno, Dante je takrat dejal, nisti ustvarjeni, da ostanete nerazumna bitja, temveč da iščete kreposti in znanja. Mislim, da je to pomembno sporočilo, pomembno sporočilo za nas vse. Evropski parlament je pomembna inštitucija, ki se mora odločiti. Lahko ostane nerazumno bitje, ki pa ne bo moglo voditi Evrope. Lahko pa se odloči, da bo sledilo poti kreposti. In tisti, ki smo dovolj odgovorni, menimo, da je danes Evropska unija tisto mesto, kjer se soočamo z izzivom prihodnosti. S tem zaključujem svoj prispevek in predsedniku Evropskega parlamenta lahko zagotovim, da bo Italija zmeraj ostala zvesta svojim vrednotam in idealom in da si bo zmeraj prizadevala za Evropo, za Evropo državljanov z manj birokracije. Hvala. Piraka. Hvala, gospod predsednik vlade. Gospod Kuben, 20 krat ste, ste že zakričali rubbish. Nekateri bodo mogoče mislili, da je to vaše ime. Sedaj pa ima besedo predsednik komisije, gospod Juncker. Prosim, beseda je vaša. Zelo verjetna je. Spoštovani gospod eh, predsednik. Gospod predsednik sveta, dragi Mateo, dame in gospodje, dragi kolegi. Včasih je težko preiti iz enega obdobja v drugo. Spomnite se, kako smo začeli današnjo sejo spomnili smo se osvoboditve Avšvica. In tisti, ki se še spomnijo dogodkov, o katerih ste govorili, ne morejo pozabiti tragedije, ki je zaznamovala Evropo v obdobju ne le od leta 1940 do 1945, ampak od leta 1933 do leta 1945. To je zgodovina, ki je zaznamovala Evropo. Danes smo združeni na francoskem ozemlju. V tem trenutku se moramo spomniti kolektivne in individualne tragedije, ki je zaznamovala Francijo pretekli teden. Bili smo pretreseni, razočarani nad vsem tem, kar se je zgodilo v Parizu. Vsi mi smo šrli. Ampak po svetu je takšnih ljudi veliko. Danes, zato, kar smo v Franciji, želim reči, naj živi republika in naj živi Francija. nous sommes arrivés Prišli smo do konca italijanskega predsedstva in vajeti bo prevzela Latvija. To je trenutek, ki nas vodi k razmisleku, k razmisleku o preteklosti in prihodnosti. Italijansko predsedstvo se zaključuje. To je bilo predsedstvo države ustanoviteljice Evropske unije. Jutri eh, bo eh, tukaj spregovoril premije Latvije, države, ki je nova članica Evropske unije. Leta 2015 bo eh, Latvija predsedovala Evropski uniji. Kdo bi to verjel pred nekaj leti, ko bo premije Latvije jutraj spregovoril tukaj, bo to pomenilo spravo evropske zgodovine. To bo pomenilo zaprtje temačnega poglavja v eh, evropski zgodovini. Naj danes rečem tudi naj živi Evropa, kajti eh, tako danes, kakor tudi jutri bomo priča pomembnemu dogodku. Prišli smo torej do konca italijanskega predsedstva in, dragi prijatelj, rad eh, bi se ti prisrčno zahvalil. Svetu sem petkrat eh, predsedoval in zelo dobro vem, kako je, ko se znajdeš na koncu predsedstva. Eh, čutiš olajšanje, hkrati pa si vesel, da lahko predaš vajeti prehodnemu predsedstvu. Hkrati pa si tudi nezadovoljen, ker nisi uspel uresničiti vsega tega, eh, kar si želel ob začetku eh, predsedovanja. Ampak eh, Italija je storila veliko. Veliko recimo glede proračuna za leto 2015. Sodelovanje med predsedstvom in komisijo je bilo ključnega pomena in skupaj, skupaj z uh, drugo vejo uh, proračunskega uh, nadzora smo uspeli doseči ta rezultat. Govorim seveda o Evropskem parlamentu in to ne bi bilo mogoče, če uh, italijansko predsedstvo ne bi vzpostavilo ozračja sodelovanja. V vsakem trenutku se lahko ponovno soočimo z proračunsko krizo. Italijansko predsedstvo nam je omogočilo, da smo sprejeli vse dogovore glede reševanja bank, eh, glede dokapitalizacije in glede različnih finančnih instrumentov. Italijansko predsedstvo nam je omogočilo, da smo hitro napredovali tudi na področju ulaganj. V času predvolilne kampanje, v času oblikovanja Evropske komisije smo se strinjali, da potrebujemo proračunsko konsolidacijo, pa tudi strukturne reforme, ki so izjemno pomembne, ter hkrati rast in pa ulaganja. Govorimo o tako imenovanem trikotniku. Konec novembra sem predstavil načrt ulagan, ki predstavlja prvi korak v tej smeri. Upam, da bo Evropska komisija lahko hitro napredovala v tej smeri. Oživitev gospodarske rasti ostaja ključen element v razvoju celotne Evrope. Kot je rekel Mateo, bomo danes popovdne v kolegiju sprejeli vse dokumente, ki se vežejo na vzpostavitev sklada za ulaganja. Danes bo Evropska komisija podala sporočilo o prožnosti pakta stabilnosti in rasti. Vzpostaviti moramo prožnost v tem paktu, v uh, paktu rasti in hkrati tudi v paktu stabilnosti. In zahvaljujoč italijanskemu predsedstvu imamo v tem instrumentu veliko elementov, ki jih je prevzela tudi Evropska komisija. Kot predsednik Evropske komisije želim jasno povedati, da je italijansko predsedstvo opravilo dobro delo, uspešno se je soočilo z svojim izzivom in italijansko predsedstvo upam, da ne bo pozabilo na idejo, ki jih je vodila v času njihovega predsedovanja. Italija mora odstati evropska, kot je bila v času svojega predsedovanja. Naj živi Italija. <clears throat> Hvala, gospod Juncker. Sedaj pa odpiramo razpravo. V imenu Evropske ljudske stranke bo spregovoril predsednik te skupine, gospod Weber. Gospod predsednik komisije, gospod predsednik sveta v odhodu. Italija je seveda osrednja država Evropske unije, kulturno, eh, zgodovinsko, gospodarsko velikega pomena za našo evropsko hišo. In zato, gospod predsednik vlade, so bila pričakovanja velika. Eh, kar zadeva italijansko predsedstvo, ko ste začeli delo pred pol letom. In zato se želim najprej zahvaliti v imenu ELS za vse delo, ki ste ga opravili, da imamo stabilen proračun za leto 2015 se je treba zahvaliti tudi, tudi italijanskemu predsedstvu. To je znak stabilnosti in moči. Italijansko predsedstvo je obravnavalo temo migracij v času predsedovanja. Hvala notranjemu ministru Alfanu, ki je prispeval k obravnavi te teme in ki je s eh, tem prispeval k temu, da se uh, Evropejci čutimo skupaj odgovorni za to temo in seveda smo se ukvarjali tudi s fleksibilnostjo in rastjo. Najlepša hvala za delo, hvala tudi ministrom in strokovnjakom za oblikovanje tega predsedovanja, hvala tudi za vaše izpovedi glede. Eh, zgodovinske in demokratične razsežnosti zadnjega obdobja. Um, torej, da smo prepustili voljivcu izbiro, kdo naj vodi Evropo in da ste tudi kot predsednik sveta to podprli, je bil jasen znak, da uh, je Jean-Claude Juncker danes v tej funkciji, o tem so odločili voljivci. Uh, in da imajo boljivci zadnjo besedo, hvala tudi vam, gospod Rinci, da ste vedno povdarjali, da je to pomembno. Sedaj pa kar zadeva prihodnost. Seveda se odgovornost ne konča. E, govoril sem o fleksibilnosti in naložbah. Tudi vi ste nekaj povedali o tem, rekli ste, da mm, naj bi e, se osredotočali na Evropo vrednot in ne samo na Evropo gospodarstva. In pri tem si mislim, zakaj moramo vedno graditi konflikte, razlike, da delamo nekaj in opustimo drugo. Mislim, da se moramo zavedati, da e, je, smo uspešni uspešni samo, če um, nastopamo skupaj. Torej, če imamo to enotnost, um, vrednote evropejcev bomo zastopali samo, če bo Evropa tudi gospodarsko močna. Zato ne smemo graditi teh nasproti, temveč um, podpirati to, kar nam je skupno. In če govorite o naložbenem načrtu Žona Kloda Junkarja in danes pa povdan bo komisija sprejela ta načrt, potem. Eh, podpredsednika Tajnen vedno opozarja na naložbe, da je treba več vlagati v Evropi, to je res, vendar del tega naložbenega načrta je tudi izvedba strukturnih reform in drugi, po drugi strani moramo prispevati tudi k stabilnosti eh, proračunov v državah članicah. In če bodo danes popovdan sprejeli fleksibilnost, želimo vsi pojasniti, kaj pomeni ta fleksibilnost, ampak gospod Renci, vi ste v Evropskem svetu tudi sprejeli sklep, eh, da eh, pravila šestorčka ostanejo nespremenjena. In tam naprimer piše, da se morajo države potruditi, da pri zadolžitvi pridejo pod mejo 60 odstotkov. Obe strani sta, imata prav. Fleksibilnost je treba eh, na določen način interpretirati in tudi komisija mora povedati, kako si je treba to razlagati. Ampak obenem ne smemo spreminjati sprejetih sklepov za državljane je pomembno tudi to, da smo zanesljivi v svojem delovanju. Gospe in gospodje, prejšnji teden in ta teden ima nekakšno drugačen ton, ker smo vsi pod utisom tega, kar se je zgodilo v Parizu in na naši celini. Zato želim na koncu povdariti to, kar nas kot evropejce povezuje čustva, ki nas vsa, vse povezujejo, nas ne sme odvračati od tega, da še naprej gremo po dobri poti za našo celino. In želim povedati, kaj je značilno za Zahod. To niso ideje, ki jih širijo radikalne sile v vseh državah Evropske unije temveč eh, to pomeni solidarnost, subsidiarnost, eh, to pomeni razsvetljanstvo, se pravi ločitev eh, cerkve in religije, svoboda veroizpovedi, to je pomembno za našo civilizacijo in zato se bomo borili tudi v prihodnje. Hvala. Fordi så... Zdaj pa za skupino socialnih demokratov eh, predsednik Pitila. Gospod eh, predsednik vlade Rinci, 2. Eh, julija, ko ste imeli govor ob nastopu italijanskega predsedstva in tako kot ste povedali pred nekaj minutami, ste rekli, da je velik izziv, predvsem izziv, da najdemo dušo za Evropsko unijo. V nedeljo smo bili v Parizu duša Evrope je bila tam, med milijoni oseb. E, kdor nas hoče zapirati v hišo, kdor hoče postavljati zidove, kdor e, širi strah in nezaupanje, tem smo v nedeljo odgovorili s tem, da smo e, stopali enotni v tem shodu. Torej, gre za svobodo izražanja in napad eh, ni bil samo na svobodo izražanja, temveč na evropsko suverenost. In to pomeni, da je vsak narod eh, svoboden se odločiti o tem, kako bo živel in da nam nihče ne more usiliti načina življenja, ki ga nočemo. Ne smemo torej pasti v past terorizma, ki želi spremeniti naše družbe v. Eh, Um, zased, v um, um, stanje zasedenosti. Torej v Ameriki uh, so zgradili več zaporov kot koliđev in te eh, napake ne smemo ponoviti. V Evropi si želimo svobodno družbo. Eh, svoboda in varnost morata iti eh, z roko v roki. Torej, in to ni samo retorična formula, temveč treba se ukvarjati predvsem z realnim življenjem ljudi, z njihovimi bojaznimi in s eh, pričakovanji. Se pravi, ljudem moramo zagotoviti svobodno in dostojno življenje. Treba je seveda najprej zagotoviti pokritost njihovih potreb. V Evropi se je zvečala, povečala brezposelnost, nevarnost, prekarnost in tudi revščina. Evropska unija pa je um, se odločila, da naj bi se spremenila, eh, spremenil ta razbor, eh, ta eh, razvoj. In ko ste govorili julija lanskega leta, so se mogoče nekateri temu posmehovali, kar ste rekli. Danes pa vidimo in Junker je o tem govoril, bo komisija predložila naložbeni načrt ki je zelo obsežen. Eh, torej, imamo močne točke in tudi slabe točke v Evropski uniji. In eh, pri slabih točkah tudi v okviru naložbenega načrta bo naša politična skupina poskusila odpraviti te pomankljivosti. Mnogi so sme posmehvali fleksibilnosti, o kateri je govoril Renci. To eh, je bila, bil skoraj Don Kihotovski boj. Renci kot Don Kihot je prišel sem in je poskušal um, vzeti to strogost, eh, s katero se je izvajal pakt. Danes pa komisija uh, je pripravila sporočilo o fleksibilnosti. In prav gotovo bo to sporočilo imelo pomembne vsebine. Hvala tudi, zahvaljujoč tudi italijanskemu predsedovanju je uspelo uh, um, odpraviti to idejo, da bi eh, določ, za določene države članice postavili neke vrste komisarja. In to bi prav gotovo bilo nekaj slabega. Ampak to, kar je zgledalo kot nekaj slabega, se je spremenilo v dobro izhodišče. Uh, torej zlato pravilo naložb, to se je zgledalo kot himera, kot nekaj neresničnega, ampak mi smo se vedno borili za to, sofinanciranje iz evropskih skladov, za večje sofinanciranje. Um, vendar pak za stabilnost je pogosto to omejeval, um, uh, predvsem tudi zaradi teh zelo strogih pramil, pramil, uh, pravil. Um, um, tudi strukturni skladi um, treba je pa videti, da gre za revolucionalni dejavnik pri tem. Eh, če se pogovarjate z državljani, s eh, eh, regijami, ki ne morejo sofinancirati tega, da bi dobili potem tudi sredstva iz evropskih strukturnih skladov, to je seveda ehm, problem. To kljub temu je uspel napredek in zato ehm, se želim zahvaliti. In, um, um, um, otrok vpraša modreca in uh, ga vpraša, ali lahko dosežeš um, zvezde. Um, in eh, da moškim odgovori, da je treba vsaj poskusiti. In to se je zgodilo sedaj tudi z italijanskim predsedstvom. Sedaj pa za skupino EKR predsednik, EKR predsednik Legutko. Gospod predsednik Renci, junija ste se vprašali, kako bi EU izgledala, če bi naredili selfi. In sprašujem se, kako bi italijansko predsedstvo danes gledalo, če bi naredili tak sibek, tak selfi. Eh, moj odgovor je, da ne bi bilo veliko na tej sliki. Ampak to tudi ni eh, presenečenje, kajti od vsega začetka smo imeli minimalistično zakonodajno agendo zaradi eh, položaja po volitvah. Ampak kljub temu je uspelo Eh, doseči določene sporazume med parlamentom in svetom in želim jih nekaj navesti, naprimer o pranju denarja. Torej, problem je, da sporazum, ki je bil sprejet v zvezi s tej direktivi, eh, naj ne bi samo odpravilo bremena birokracije, temveč predvsem gre tudi za to, kako preprečiti ta odliv milijard evrov um, v nelegalne kanale. Um, potem um, um, gensko spremenjeni organizmi, nekatere vlade so pri tem previd, bolj previdne, druge manj. Potem proračun leto 2015, tudi tu ste prispevali eh, k sprijetju tega proračuna. Um, s tem smo prispevali k temu, da se plačajo računi, ampak kljub temu pa nismo v celoti odpravili te neuzdržne situacije. Potem migracija v sredozemlju, tu je treba po, mm, to pozitivno oceniti, potem pet teč pogajanja o TTIP-u. Veseli nas, da je po italijanskim predsedstvom um, um, dovolilo, da se um, tudi objavi um, to, o čemer se tam pogaja, tako da se je zagotovila večja transparentnost tega, kar se tam dogaja in tako se s delom odpravljajo tudi bojazni ljudi. Želim končati uh, takole. Uh, uh, uh, Torej, mislim, da je vaše predsedstvo bilo še kar dobro. Torej, dal bi vam uh, oceno zadostno, ne vem, če bi bili zadovoljni s tim. Sedaj pa za liberalce, gospod Verhofstadt. Hvala, gospod predsednik. Eh, gospod Renci, um, uh, eh, bil sem zelo srečen z vašim proevropskim. Uh, pristopom in izjavo. Pravzaprav sem malo eh, zaskrbljen zaradi Italije, kaj ti tri glavne opozicijske stranke v Italiji imajo približno 40 odstotkov, to je normalno, ampak tri eh, glavne opozicijske stranke so proti večji evropski integraciji. Zato eh, si želim, da bi vam uspele reforme v Italiji tako da bi ustavili to protievropsko gibanje v vaši državi. Kajti Italijo na vsak način potrebujemo v središču te Evropske unije. Eh, hvala tudi Andreju Guciju za konkretno delo in za povezavo s parlamentom. Eh, eh, hvala tudi um, Giorgio Napoletano za velik prispevek predsedniku. Uh, kajti s tem smo uh, se ozirali predvsem v prihodnost. Najpomem, bolj pomembno je bilo, da se konča ta razprava med fiskalno disciplino in eh, investicijami in rastjo. Oboje potrebujemo. To je pravzaprav uh, zaključek vse te razprave, ampak to je šele začetek nadaljnega dela. Kajti sedaj potrebujemo ta naložbeni načrt in moram vam povedati, gospod Renci, uh, Eh, in upam, da nas boste pri tem podpirali, da vse države članice eh, vstopijo v ta jamstveni sklad eh, naložbenega načrta. Ta ključitev naj ne bi pustila za pakt za stabilnost. To je bilo jasno od začetka, zato ni nobenega razloga, zakaj vse države članice ne bi sodelovali v jamstvenem skladu naložbenega načrta, tako da bo ta uspel. Mislim, da je nespremljivo, da nekatere države to zavračajo in da pravijo, da to ni v njihovi pristojnosti. Pra, potrebujemo prave strukturne reforme, ne samo napoved takih reform v bližnji prihodnosti. In seveda potrebujemo tudi svežen zakonodaj vlada je za odpiranje ključnih trgov, ampak eh, o tem se bomo pogovarjali s komisijo. Pa še nekaj, eh, moramo biti tudi odkriti. Torej, eh, svižen o telekomunikacijskih storitvah ni bil zaključen. Vsi govorijo o investicijah, o digitalnem svetu, o Google in potrebujemo odgovor na to. 2015 pa nismo v stanju sprijeti dogovora z državami članicami o digitalnem svetu. Um, trgu um, um, za vzpostavitev neutralnosti mreže za odpravo um, posebnih pristojbin za gostovanje in upam, da bo to uspelo v naslednjih predsedstvih, kar italijanskemu predsedstvu na področju telekomunikacijskih storitev ni uspelo. Hvala. Za združeno levico uh, ima besedo gospod Maltese. Gospod predsednik, milijoni državljanov eh, je v Parizu eh, predočirešnjim pokazalo, kako bije srce Evrope in veliko je bilo tam tudi voditeljev eh, držav in vlad. In to je bilo pomembno, ne samo, ko se pogovarjajo o tri, o tri odstotni zadolženosti um, ni seveda nekega čudežnega recepta, kako uh, se rešiti iz krize. Um, svoj čas ste rekli, da ima Evropa bolj dolgočasno obraz, ampak mnogo je ostalo samo pri besedah. Vi ste um, vedno iskali neke bližnice do sporazumov, vendar tega, to potem kljub temu ni uspelo. Um, um, Italija ima tretji največji primankjaj na svetu, recesijo, deflacijo in nikoli ne bo mogla izvajati fiskalnega pakta. Um, in za sredozemlje nismo razbili druge vizije kot to, da smo nekako periferija imperija. Niste imeli poguma, da Eh, zahtevate konec tega varčevanja, ki nas uničuje. To je bil eh, eh, semester, ki ni bil zelo evropski, temveč italijanski. V glavnem ste uvajali ukrepe v Italiji, ki, zaradi katerih trpijo italijani. Um, um, um, poskušali ste uh, storiti tudi nekaj proti davčni utaji. Um, um, eh, gospod Verhofstadt je pred pol leta rekel, da je Italija izgubila zaradi Berlusconija deset let povezav eh, z Evropsko unijo, danes bi lahko rekli deset let in šest mesecev. Sedaj pa v imenu zelenih predsedujoča gospa Harms. Kolegice in kolegi, gospod. Eh, predsednik komisije, gospod predsednik vlade Renci, mislim, da predsedovanje sveta ni bilo enostavno, to je bil čas prehoda in napak, napak bi bilo prečakovati preveč. Veselilo bi me, če bi malo bolj odprto govorili o problemih, ki so ravno se um, odpirali tudi v zadnjih dneh in pokazali v zadnjih dneh. Včeraj smo se pogovarjali o tem, da moramo biti hvaližni prebivalcem Francije, da so s tem marš republikan eh, evropski politiki dali novo šanso, da eh, na novo se pogaja o ciljih in vrednotah med političnimi tabori, pa tudi med politično, politiko in državljani. In v primerjavi s cilji vašega predsedovanja mislim, da je pomembno, da ponovno govorimo o tem, kako iz nezaupanja narediti zaupanje. In sicer ne samo med različnimi skupinami v naših družbah, temveč dejansko tudi med državljani in politiko. In veselilo bi me, če bi v tej zvezi rekli, kako vi gledate na to. Naprimer, Eh, to, kar notranji ministri eh, so predstavili kot odziv na izzive za svobodo v Evropi. Ko sem videla, koliko podatkov je bilo zbranih v Franciji o atentatorjih in o morilcih, sem pravzaprav znemirjena, če slišim, da je nov odgovor stari odgovor in da naj bi več podatkov ustvarilo večjo varnost v Evropi. Uh, Če govorimo o integraciji in o izobraževanju, so to pomembne teme, ki nas bodo spremljale tudi v prihodnje, vendar tudi kot zelena političarka vem, da je izziv varnosti resen izziv za nas. Kljub temu, dosedani odgovori nikakor niso zadovoljivi. Eh, govorili ste o begu, o azili, o priseljevanju. To naj bi bila pridnostna naloga evropske, eh, italijanskega predsedovanja. Trenutno lahko rečem, da so te eh, ladje eh, Eh, ki stare ladje, ki vidno več obupanih ljudi prevaža ljudi iz Afrike eh, in Azije v Evropo, da simbolizirajo to, kar smo zagrešili z Dublinom 1, 2 in 3 in da simbolizirajo tudi to, da Evropa, čeprav gospodarsko nismo pritlih, temveč en najbogatejših eh, eh, prostorov na svetu, da do danes nismo bili v stanju vzpostaviti eh, zakonodaje v zvezi s priseljevanjem. Grčija in evro, to je tudi eh, velika tema negotovosti. Dobro, malo se je izboljšala eh, politika stabilizacije in krizna politika, vendar želim še enkrat povedati naslednje. Ne verjamem, da bo evro stabilen, ne da bi eh, politična Elita si upala um, um, um, zagotoviti večjo gospodarsko integracijo Evrope. Ni gospod Cipras problem za Evropo, temveč problem je ta, da, mi, da nam doslej ni uspelo vzpostaviti zaupanja za gospodarsko in politično integracijo Evropske unije. Hvala za vašo pozornost. Hvala. Sedaj pa za EFDD gospod Culo. Mm-hmm. <clears throat> predsednik Renci, pred eh, šestimi meseci ste v tej avli rekli, če bi Evropa naredila eh, selfi, bi izgledala dolgočasno, utrujeno, resignirano. Eh, zdi se mi, da bi to bil selfi vašega italijanskega predsedovanja. Danes eh, eh, pa se delate, kot imate neke čarobne formule. Eh, um, želite zagotoviti bili, večjo fleksibilnost pri nacionalnih proračunih. Bomo videli, kaj bo iz tega, ampak zgleda, da bo ta sporazum samo minimum tega, kar smo pričakovali oziroma um, da bo šlo samo za sofinanciranje del, ki so že v teku, da je to pravzaprav zelo malo v primerjavi s tem, kar ste obljubljali julija. Uh, Torej, ampak s tem nas ne morete zavajati. Dejstvo je, da je vaš semester bil semester izgubljenih priložnosti in to pravim zato, ker če ste na čelu tako pomembne inštitucije, morate narediti vse, kajti eh, če ehm, je zagotovljen ustrezen napor, dobimo tudi rezultate, drugače pa zgubljamo samo čas pravzaprav vam je uspelo samo svojo varovanko Mogarini postaviti na eh, mesto, kjer ste jo, žel, kjer ste jo želeli. Čeprav eh, tudi eh, njen eh, dosje ni eh, o, o, o, o, o, oziroma je. Eh, Eh, eh, torej, govorili ste predvsem tudi o gospodarski rasti, ampak pravzaprav niste predlagali nobenega konkretnega ukrepa in to vidimo v Italiji. 43 odstotkov mladih je brezposelnih, 13,4 odstotka vseh je brezposelnih. To so bile izgubljene priložnosti tudi za naša podjetja. Eh, ni uspešno bilo najti nekega sporazuma, da bi eh, bolj pomagali predvsem eh, malim in srednje velikim podjetjem in tak predlog je bil tudi zavrnjen. Potem zamudili smo priložnosti v zvezi z energetsko učinkovitostjo. Potem v um, GSO-ji, tu se podajamo v roke multinacionalkam, politika uh, priseljevanja. Triton smo uh, eh, Mare Nostrum smo zamenjali s Tritonom. Eh, potem pa manjkanje transparentnosti pri TTIP-ju, kar bo še povzročalo dodatne težave eh, malim in srednje velikim podjetjem. In tudi pri digitalni ekonomiji nismo dosegli naspred, napredka. Torej, da ostanemo pri selfiju. Eh, Eh, kljub temu, da se vidno, eh, ste vidno nasmejani, pa v bistvu vidimo, da puščate za sabo samo ruševine. Hvala. Äh, Besedo ima gospod Salvini, äh, nepovezani poslanci. Vabbè, faglielo fare. Eh. Questo gospod eh, predsednik eh, torej semester ni eh, negativno ocenila Liga Nor, temveč ta avla. Kdor nas spremlja po televiziji ali po spletu, bodo videli, predvsem to dvorano, torej ne samo mojega obraza in videli bodo, da je tu pra, praznina in da smo slišali samo čvekanje in tudi eh, ljudje iz njegove politične, iz vaše politične skupine, gospod Renci, niso bili tu na tej razpravi. In to uh, tudi dokazuje, kakšen je rezultat tega. Eh, predsedovanja. Predstavili ste program na 80 stranih, ampak kaj ostane od tega? Eh, brezposelnost na najvišji ravni, eh, napačna valuta, evro, o kateri nihče, ki jo nihče ne postavlja pod vprašaj, nobene gospodarske restini, nobenega napredka pri ponarejenih izdelkih iz Kitajske potem e, kmetijstvo, nobenega rezultata. E, e, iz Kambodže se uvaža poceni riš, naše kmetijstvo v Italiji odmira. Potem sporazum z, Maroku, z Marokom, tudi tu nastradajo predvsem um, naša podjetja. Torej, dva um, italijanska vojaka sta v zaporu že dve leti v Indiji, nobenega napredka, priseljevanja. Spremenili ste ime, ampak ne vsebine. A se to imenuje Mare Nostrum, Pluto ali kakor Triton in tako naprej, to ne igra nobene vloge, če se vsebine ne spremenijo. Nič, zero. Rusija eh, namesto da se sprehajate po Parizu, čeprav je bilo prav, da ste bili tam, potrebujemo dialog z Rusijo, ki mora biti eh, na naši strani proti, eh, boj, v boju proti eh, muslimanskim skrajnežem. Eh, potem pogajanja v zvezi s približevanjem eh, Turčije. Hvala, da tudi tu ni bilo napredka. Hvala. Eh, eh, vse najboljše Latviji in upam, da bo Latviji uspelo več kot te, temu dramatičnemu italijanskemu predsedovanju. Za skupine LS, gospod Rojl. Gospod predsednik, gospod premijer, edini, ki je pokazal konkretne rezultate v zadnjih šestih mesecih, je bil predsednik komisije. Govoril je o tem, da je treba reševanje bank in pa proračun urediti. In to se je zgodilo. Sicer pa smo govorili o evropskih vrednotah in o državljanih. In potem je gospod predsednik sveta rekel, da bi morali sedaj spremeniti našo politiko, ko da se bo to zgodilo že danes. Jaz pa upam, da se to ne bo zgodilo. Kajti do sedaj smo videli samo politiko stabilnosti, rasti, to je bil poizkus politike, da bi skozi te dogovore, ki smo jih skupaj sprijeli, Eh, šestorček, dvojček in tako naprej, da bi na podlagi teh dogovorov eh, šli korak za korakom. In pravzaprav nam je uspelo napredovati, če se ogledam Irsko, Španijo, Italijo. Mislim, da smo napredovali, v nekaterih državah pa ne, ampak kaj je krivo za to? Ali je vaš odgovor, da bomo sedaj eh, vse vrgli stran, da bomo sedaj sprostili kriterije stabilnosti, da bomo živeli samo še od tega, da bomo obljubljali strukturne reforme, pa se teh kasneje ne bomo držali? Ne. Zaupanje ljudi bo odvisno od tega, ali bomo pokazali napredek, rezultate in ali bodo ljudje te tudi občutili, ali bodo občutili rast. To ni odvisno od več programov in več denarja, ampak je odvisno od naše zanesljivosti. In k temu spada tudi to, da se moramo držati naših dogovorov. Tega si želim od vseh treh institucij in tudi od držav članic. Mr. Royal, there is a blue card for you. Gospod Rol, dobili ste modri karton, vprašanje, ali boste odgovorili. Gospod Etering, izvolite besedo. Hello, sir, Hvala lepa in srečno novo leto. Zanima me, ali se strinjate z menoj, da je to, kar smo videli od gospoda Rencija, virtuozna predstava, aroganca brez opisa, ko gre za odnos do ljudi, ki mu nasprotujejo. Eh, oziroma, ali se strinjate z ljudmi, kot sem jaz, z reveži, ki ne morejo imeti demokratičnih pogledov in morda bi morali biti kar tiho in se sploh ne bi pobrigali za to, da tukaj zastopamo ljudi, ki so nas izvolili? Also, Herr Kollege, ich finde, diese... Gospod kolega, mislim, da je to predsedstvo že pokazalo nekaj rezultatov in od tem je že bilo veliko povedanega. Potem pa je gospod predsednik sveta povedal, da bi morali spremeniti naše politike in s tem se ne strinjam, to sem jasno povedal, ampak eh, ne strinjam pa se z splošnimi eh, kritikami politike in politikov, to ne bo nikomor pomagalo. Ferreira. Gospa Ferreira, naslednja. Gospod predsednik, gospod predsednik Juncker. Hvala lepa. Gospod uh predsedujoči, gospod eh, predsednik komisije, italijansko predsedstvo si bomo zapomnili po številne pobude, recimo po reševanju bančnih sporov, dokapitalizaciji in tako naprej. Ampak eh, italijansko predsedstvo je tudi imelo dovolj poguma za to, da je uvrstilo nekaj ključnih tem na dnevni red teme, ki so ključne za evro in za Evropsko unijo. Govorili ste o proračunski disciplini, o preživetju gospodarstva, zaposlovanja, govorili ste o potrebi po strateških investicijah. Eh, ohraniti moramo javne naložbe. To ni nekaj obstranskega, čeprav se to morda sedaj v tem trenutku tako zdi. Italijansko predsedstvo se je ukvarjalo s temi temami, in to ste uvrstili v srčiko političnih razpa, razprav. Sedaj imamo nov parlament, novo komisijo, Evropska unija je še vedno uh, v recesiji, grozi nam deflacija in pa izguba zaupanja državljanov v evropski projekt. Res je, da italijansko predsedstvo še ni poskrbelo za ta eh, električni šok, ki bi ga potrebovali za to, da bi se končno premaknili naprej. Ampak po teh letih slepega varčevanja, s katerimi smo opustošili Evropo, je vaše predsedstvo vse začelo govoriti o eh, nekih novih temah in eh, spravili ste nas na pravo pot v Evropi, vsaj v pravo smer gibanja. Vsaj pogovarjati smo se začeli o tem ni dovolj, da to naredimo v naših državah. To moramo narediti na ravni Evropske unije. Ogledati si moramo pomankljivosti institucionalne arhitekturne sestave Evropske unije in pa pomankljivosti naše enotne valute. Upam, da tudi latvijsko predsedstvo pri tem ne bo izgubljalo časa. Um, upam, da se bo Italija še naprej zauzemala za te teme, tudi v svetu, Evropa potrebuje Italijo. Državljani, ki jih zastopamo tukaj v Evropskem parlamentu, morajo eh, spet dobiti upanje in spet morajo odkriti evropsko dušo in eh, zaradi vašega dela imam sedaj nekaj zaupanja v prihodnost. Hvala lepa, gospod Janković, naslednji. Želim najprej. Najprej bi rad čestitev Italiji za predsedovanje Evropskemu svetu. Poleg tega pa bi rad tudi izkoristil to priložnost, eh, spoštovani premije Renci, da se zahvalim za jadransko-jonsko strategijo Evropske unije, ki se je končno pričela izvajati. Upam, da bodo te države, ki so vključene v jadransko-jonsko strategijo, Eh, s tem dobile novo priložnost. Gre za štiri države članice in pa štiri države, ki niso članice Evropske unije. In vse te države pričakujejo od te strategije veliko. Italija, upam, da bo ostala zvesta tej strategiji tudi v prihodnosti, kajti eh, brez eh, tesnega sodelovanja vaše države ta strategija ne bo mogla zaživeti. Pričakovanja so izjemno velika na Balkanu, ki je eh, pogosto nemeren in pričakujem vaše aktivno sodelovanje pri uresničevanju te strategije. Beseda ima gospod Forenca. Gospa Forenca se, pravi čujem. Hvala lepa, gospod predsedujoči predlagam, da se odrečemo metafori selfija. E, mislim, eh, da se s tem oddaljujemo od teme. Za tem selfijem se skrija, skriva napoved eh, opustite upanje tisti, ki vstopate. Generacija ki bi jo lahko poimenovali generacija Erasmus, je tudi generacija, ki se srečuje z najvišjo brezposelnostjo v Evropi. Naj eh, sedaj spregovorim o točkah, ki sem jih slišala v tej dvorani. Eh, rast, rast naj bi predstavljal Junkarjev načrt, prožnost, prožnost naj bi predstavljalo spoštovanje pogodb in spoštovanje pakta stabilnosti in rasti. Eh, demokracija naj bi bila povezana z eh, te tipom. Eh, Expo eh, naj bi predstavljal upanje za tisoče mladih. Mislim, da upanje v Evropi izhaja iz tisočih mladih, ki so na ulicah Italije protestirali proti visoki brezposelnosti, upanje prihaja iz Grčije in ne moremo govoriti o Evropi eh, z eh, hipotezo, da eh, bo Grčija iz evroobmočja izključena. Le, če bomo obrali drugačen pristop, bomo lahko zagotovili upanje v Evropi. Gospod Lamasur je naslednji na vrsti. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Gospod predsednik sveta, kot francos bi se vam rad zahvalil za vašo udeležbo na zgodovinskem eh, shodu v Parizu in eh, zahvaljujem se vam tudi za pravilne besede v zvezi s tem. Eh, tudi vam se zahvaljujem, gospod Juncker, za to, kar ste povedali. Gospod predsednik strinjamo se z vami, ko pravite, da ste v šestih eh, letih eh, izvedli številne reforme v Italiji, kar eh, je ključnega pomena tudi za Evropo. Upam, da bo tudi moja država v vaših dejanjih našla vzgled in pogum. Naj Eh, pa spregovorim tudi o dveh rezultatih, ki nista tako jasna. Najprej proračun. Evropa ima proračun za leto 2015, ampak 25 milijard neporavnanih računov preprečuje Evropski komisiji izvajanje politike v eh, tem letu. Eh, potem pa pomorska politika. Pogum italijanske mornarice se je izkazal v operaciji Mare Nostrom uh, sedaj uh, je vajeti prevzela operacija Triton, ki pa je veliko manj uspešna pri nadzoru nad uh, priseljenskimi tokovi. Torej uh, je bila odločitev le predstavljena uh, v prihodnost. Gospod Lamasur, modri karton, ali želite odgovoriti? Gospod Corburn, 30 sekund imate. Ali moj mikrofon deluje? Ja. Ali se strinjate z menoj, da bomo si italijansko predsedstvo zapomnili podvojem po kolapsu evra, možnosti stopa Grčije in uh, Italije in pa škandalu LaxLeaks, ki je omadeževal to predsedstvo? Uh, kat, torej, kaj ste sedaj vprašali? rekli ste da vas je navdihnilo italijansko predsedovanje ali vas je navdihnilo eh, tudi s svojimi goljufijami in skrajami eh, expo v milanu eh, je pravzaprav rezultat mafije Eh, naši politiki niso storili ničesar. Eh, prišlo je do kraje javnih sredstev, vsi naši politiki eh, so predmet korupcije. V Rimu imamo ravno tako mafijo, ki sodeluje pri temeljnih odločitvah in vse to naj bi bil za vas navdih. Čestitke. Euh, Hvala lepa. No, naj. Obima povem, da nisem evropski federalist. Torej, menim, da to, kar eh, se je zgodilo v Grčiji, v Luksemburgu ali pa v drugih eh, državah v preteklih šestih mesecih, ni uh, posledica dejanja Evropske unije in tudi ne eh, predsednika Rencija, ampak je to eh, v odgovornosti posameznih držav članic. Torej vprašanje nacionalne politike je potrebno obravnavati doma in ne tukaj v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala, gospod Gvaltieri. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Besede s katerimi je predsednik Juncker počastil dve pomembni odločitvi eh, kolegija komisarjev in sicer govorim o načrtu za vlaganje in sporočilo o prožnosti, da so eh, te besede eh, pravzaprav rezultat italijanskega predsedovanja in s tem je potrebno tudi zaključiti to italijansko predsedovanje. Ne smemo se eh, prepustiti malo meščanskim pripombam, ki jih slišimo v eh, tej dvorani. Gre eh, za pomembne rezultate, ki so povezani z drugimi eh, rezultati, ki jih je doseglo italijansko predsedovanje. Sporočilo zelo jasno kaže, da pravila nasprotujejo prožnosti in v preteklih letih eh, se prožnost v teh pravilih ni izvajala, vsaj ne na področju gospodarstva. Zato je bil dosežen pomemben rezultat, predvsem eh, kar zadeva uporabo pakta stabilnosti in rasti. To predsed, eh, In rasti. To predsedstvo je okrepilo vlogo Evropskega parlamenta in to mislim, da je ključnega pomena. In mislim, da je to najbolj trajen rezultat italijanskega predsedstva. onorevole Gualtieri, c'è un. Gospod Gualtieri. Gospa Bizzotto je dvignila modri karton. Ali boste odgovorili? Da, gospa Bizzotto, beseda je vaša. 30 sekund imate na voljo in naj vas opomnim, da je modri karton namenjen zastavljanju vprašanj. Ne gre za eh, podajo lastnega mnenja eh, ali pa nasprotujočega se. Nasprotujočega mnenja. Torej, prosim, da spoštujete pravila govorite o pomembnih rezultatih. Javni dolg se je povečal v Italiji, tudi brezposelnost se je povečala. Eh, vi pa eh, govorite o teh rezultatih. Ali ste prebrali eh, te številke, ali ste se pogovarjali z našimi podjetniki, z našimi državljani? Situacija se poslabšuje iz dneva v dan. Dovolj je teh lepih besed kaj ti eh, dejansko obstajajo problemi in ti eh, problemi v času italijanskega predsedstva niso izginili, ampak so se le zaustrili. No, vidim, da imamo pravo nacionalno razpravo. Italijansko gospodarstvo je v zaskrbljajočem eh, položaju tudi zaradi zgrešenih odločitev vlad, tudi vlad, v katerih ste sodelovali vi. V uh, času tega predsedovanja so bili postavljeni temeli za spremembo evropske politike. Seveda moramo počakati na odobritev sporočila, ki bo objavljeno ob 13. uri in počakati bo potrebno na posledice tega sporočila. Ampak danes mislim, da bomo z današnjo odločitvijo kolegija komisarjev postavili temelji za spremembo evropske politike in to je e, izjemen politični dosežek, ki ga ne moremo spregledati. Gospod Federli, beseda je vaša. Thank you, <laughs> thank you, Mr. Speaker. Uh... Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem gospodu Renciju za njegove dosežke v zadnjih šestih mesecih. Um, predsedovanje ste začeli z ambiciozno agendo in to v času, ko je finančna kriza še vedno bičala celoten zahodni svet. In prišli ste tudi, ko smo dobili novo komisijo in pa nov parlament. Ehm, no, ampak naj izpostavim dve točki, ker bi se lahko vaše predsedstvo boljše odrezalo. Prva točka je enotni digitalni trg, o tem je govoril tudi Gifer Hofstad. In pa druga točka, največja naloga, ki nas čaka v prihodnosti, gre za podnebne cilje, kjer je svet dejansko znižal ambicije, ki jih je zastavil Evropski parlament upam, da zaustavitev eh, zelenitve v prihodnosti ne bo pomenilo, da bomo zaradi tega izgubile, izgubili naložbo in druge podpore. To, te bomo potrebovali za to, da se bomo lahko soočali z izzivi, ki čakajo naša podjetja in pa naše državljane. Z Gospod Federlej, tudi vi ste dobili modri karton. Ali želite odgovarjati na vprašanje? Gradini, Gospa Gardini, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči svetu. Izjavili ste, da je na področju okolja komisija veliko razočaranje. Uh, Ehm, ampak tu se mi zdi, da obstajajo še druga področja. Ali ste pripravljeni ukrepati na kakšnem drugem področju? Taking... Hvala lepa. Vedno se zauzemam za zeleno politiko. Spadam med tiste v parlamentu, ki meni, da je prihodnost v zelenem gospodarstvu, ki bo uh, Eh, koristilo okolju, zaposlovanju in gospodarstvu. Ampak trenutno ne govorimo o programu komisije, ampak o programu italijanskega predsedstva. Strinjam se, veliko več bi lahko dosegli, ampak če poštevamo okoliščine, je bilo veliko doseženo. Imeli smo novo komisijo, nov parlament in pa uničujoče učinke gospodarske krize. Eh, no, ampak seveda to ne pomeni, da ne bomo nadaljevali po tej zeleni poti. Si, grazie, pre... Gospa Gardini, hvala lepa, gospod predsedujoči. Reči moram, da je precej jasno, da kljub izkazu dobre volje ni ravno velikega navdušenja nad italijanskim predsedovanjem, nad italijanskim predsedstvom. Pričakovali smo nekoliko več. Eh, želeli smo bolj konkretne rezultate in če smo vam verjeli eh, ob vašem uvodnem govoru, eh, ko ste izrekli eh, številne lepe besede, smo danes nekoliko razčarani, kajti danes je potrebno potegniti črto pod vašimi dosežki v preteklih šestih mesecih. Imeti moramo razpravo o italijanskem predsedstvu, ki se danes zaključuje in rezultati niso ravno navdušujoči. Pričakovali smo bolj konkretne rezultate, bolj konkretne rezultate glede eh, tem eh, na področju, v katerih še zmeraj delamo in eh, te teme so pomembne za naše državljane. Poleg tega pa smo pričakovali tudi več na področju gospodarstva in razvoja govorili ste o številnih temah, niste pa povedali nič o tem, kako se odzvati na uh, nujne zadeve v preteklih uh, letih, kako se odzvati na uh, ISIS uh, in uh, kaj storiti glede Tritona. Torej, pred šestimi meseci smo začeli uh, to uh, potovanje uh, z vašim lepim uh, govorom. Uh, sedaj pa imam občutek, uh, da je pred nami utrujen deček, ki čaka na mami na roko, ki ga bo popeljala v pravo smer. No, upam, da bo bolje v prihodnih šestih mesecih. Samo en modri karton bom dovolil za vsak prispevek, vendar pa vas prosim tudi, da zastavljate zgolj vprašanja. Ali boste odgovorili na vprašanje gospe Brso, gospa Gardini? Gospa Brso, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod Gardini bi rada vprašala sledeče. Naš temeljni cilj je eh, ta, da eh, ponovno zagotovimo rast v Evropi in zato potrebujemo ulaganja. In sedaj imamo dva konkretna rezultata. Imamo Junkerjev načrt za ulaganja, poleg tega pa tudi zlato pravilo eh, neposrednih ulaganj v državah članicah. Mislim, da sta to dva konkretna rezultata, zelo konkretna, vsaj meni se tako zdi še prav posebej glede na to, kar smo zahtevali v teh eh, preteklih mesecih v nam sklicu parlamenta, zagotovo pa so to zahtevali že prej. Ja, mislim, da se glede tega strinjamo. Veseli me, da je italijansko predsedstvo, kot je predajal predsednik Juncker, sodelovalo. Uh, pri eh, uresničevanju načrta, ki je bil eh, v skupini ELS sprejet že spomladi in že na našem Dublinskem kongresu. Ampak eh, o teh konkretnih rezultatih predsednik sveta ni povedal prav veliko. O tem je govoril predsednik Juncker. Gospod Leichtfried. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod premije, vi ste prevel, um, prevzeli vajeti predsedovanja v razburkanih časih. Um, ko gre za razburkano morje, obstajata dve poti. Eni se lahko umaknejo uh, nekam na varno, drugi pa skušajo temu prilagoditi jadra. In zdi se mi, da ste vi um, uspeli narediti to drugo. Uh, ampak eh, zato je pač potrebno veliko težkega dela. Jaz vem, da ste si vi zelo eh, prizadevali za napredek. Sam sem bil eh, del pogalskega mošta, moštva o, o teh tako imenovanih gigalinerjih, velikih tovornjakih in vi ste se v vaših v teh pogajanjih dobro odrezali. Ne razumem eh, tistih kolegov, ki pa niso sploh sodelovali pri teh pogajanjih. Ne razumem tistih, ki pri ničemer ne sodelujejo, ki sedijo tam nekje zadaj na strani in potem samo upijajo, kako tukaj se nič ne spremeni in kako ne napredujemo. To je resnično hinavsko. Gospa Vikstrom. Hvala lepa. Gospod predsednik Juncker, gospod premijer Renci. Želim izkoristiti to možnost za to, da se zahvalim italijanskemu predsedstvu za dobro delo na vseh področjih, prav na vseh področjih. Eh, no, ampak po dogodkih v zadnjih dneh v Franciji, se zdi um, banalno razpravljati o obstranskih vprašanjih, recimo označevanje izvora in tako naprej. Ampak to nas tukaj odlikuje. Sposobni smo se okvariti z velikimi vprašanji, pa tudi z manjšimi. Recimo reforma evropske oznake. Jaz sem na tem področju sodelovala z dobrimi diplomati in strokovnjaki in smo, dosegli smo dober napredek, pripričana. Na sem, da nam bo kmalo uspelo rešiti to vprašanje. Evropa državljanov je sedaj eh, močnejša. V Parizu smo videli 3,5 milijona ljudi. Ti ljudje so, skupili, so stopili skupaj ampak od nas pričakujejo, da bomo v Evropi še naprej jamčili njihove temeljne svoboščine. To je temeljni kamen Evrope, zato moramo stopiti skupaj in se zauzeti za vse te cilje. Hvala lepa, gospod De Grande, se naslednji. Hvala lepa. Razumem, zakaj eh, kolegi hvalijo italijansko predsedstvo. Z gospodarskega vidika ste opravili relativno dobro delo, priča smo bili ponovnemu zagonu rasti. Mm. Okrepili smo tudi sodelovanje med nami, tudi v Španiji, v moji lastni državi um, naložbeni načrt Jean-Claude Junckerja bo poskrbel za, upam, da boljšo prihodnost. Imamo tudi dogovor o enotnem nebu. V zunanji politiki smo se osredotočili na ukrajinsko krizo, no teroristični napadi v zadnjih dneh pa so pokazali tudi to, da potrebujemo okrepitev prostora svobode, varnosti in pravice. Um, prednostno se moramo ukvarjati tudi z dosijem PNR. Če želimo zagotoviti mir, moramo okrepiti tudi varnost. Varnost ni temeljna pravica, je pa bistvenega pomena, če želimo še naprej izvajati naše svoboščine v Evropi. Za slovo, važena je koleginja. Gospa Senalova, hvala lepa. Spoštovani kolegi, Italija je predsedovanje Evropski uniji prevzela v času sprememb v evropskih institucijah. Dobili smo nov parlament, novo komisijo in eh, tudi nekaj novih evropskih vodi. Italijansko predsedstvo je dobro opravilo svoje delo. Um, spodbudilo je tako svoje prednostne naloge, kakor tudi nadaljevalo nedokončano delo. Ko gre za evropsko nujno številko, sem tukaj konstruktivno sodelovala za predstavnike Evropskega predsedstva, Evropske, um, uspelo nam je doseči dogovor med svetom in državi, državami članicami in to je dobro za evropske državljane in pa za varnost na cestah v Evropi. In ob tem vam um, Ob tej priložnosti vam želim za to čestitati. Gospa Gabriel dobi besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod premije, gospod predsednik Evropske komisije. Ob koncu tega predsedovanja mislim, da vam lahko čestitamo za uspešen institucionalni prehod. Eh, na bolj demokratično Evropsko komisijo. Rada pa bi se osredotočila na štiri prioritete. Najprej bi rada pozdravila zaključke eh, glede soočanja z priseljenskimi tokovi. Eh, rada bi pozdravila tudi strategijo za afriški rok. Poleg tega eh, je pomembna tudi povezava migracijske politike z zunanjo politiko. Veliko bolj smo zadržani glede operacije Triton. Ne vem, ali eh, bo ta operacija zares uspešna pri zagotavljanju solidarnosti. Potem eh, pa eh, je tukaj področje varnosti in sodstva. Bolgarija in Romunija še zmeraj nimata vstopa v šengensko območje. Videli smo tudi, kaj se je zgodilo z južnim tokom. Energetska politika mora danes biti instrument regionalne eh, politike povezovanja. Zaradi tega je potrebno podpirati evropske projekte, hkrati pa razvijati tudi skupne projekte z državami na vzhodu in jugu eh, Evropske unije. Hvala lepa eh, tudi za eh, konferenco v sodelovanju z državami Euromed v eh, Rimu. Ni pa vam uspelo vzpostaviti eh, uspešne zakonodaje na področju enakosti med moškimi in ženskami. To je zamujena priložnost in upam, da se bo v prihodnosti situacija spremenila. Gospod Tarabela, gospod Renci, kot je dejal predsednik Juncker, ste dosegli soglasje na področju proračuna za leto 2014 eh, in eh, leto 2015. Vaše predsedstvo pa bi lahko bilo še boljše, če se ne bi eh, soočali z dvema težavama. Najprej z koledarjem, namreč na začetku še nismo imeli Evropske komisije predsedstvo ste eh, prevzeli takoj po volitvah. Druga pomankljivost eh, pa je bila pomankljivost, eh, s katero se srečujejo vsa predsedstva, ki prevzamejo vajeti v drugem letu dela. Eh, namreč eh, po poletju. To se mi zdi pomankljivost in ali eh, ne bi raje razdelili predsedstvo na 1. februar in 1. avgust, tako bi bilo delo bolj učinkovito, vsaj meni se tako zdi. Gospod Salini, gospod predsedojoči. Eh, prvič eh, sem poslanec in eh, prisluhnil sem tej razpravi, imel pa sem občutek, da bi številne komentarje, ki smo jih danes slišali, slišali tako ali drugače, ne glede na to, kaj, kaj ste storili v času svojega predsedstva. In uh, To uh, se mi zdi nekoliko zaskrbljujoče, kajti boljše bi bile konstruktivne pripombe, ki bi izboljšale naše delo. Imamo načrt ulagan v vrednosti 300 milijard eh, in uh, mislim, da je to dober korak naprej. Ta načrt je načrt, ki ima zelo dobre uh, lasnosti. Po drugi strani pa. Uh, je z minimalnim pragom preprečen eh, dostop do teh eh, sredstev številnim projektom, ki so eh, dobri. Tisti, ki so pripravljeni storiti več, ki so pripravljeni sodelovati v tem projektu Evrope, ki naj bi omogočala rast, tisti eh, potrebujejo ta sredstva. Ta eh, dvorana je danes skoraj da prazna. Ampak eh, lahko vam zagotovim, da tisti, ki smo danes tukaj, smo pripravljeni delati. Naš predlog je zelo jasen. Opiramo se na naše korenine. Uh, in to so eh, krščansko-judovske korenine. Eh, na to ne smemo nikoli pozabiti. Eh, vso srečo v prihodnosti. Gospod Salini, modri karton, želite odgovoriti? Da. Hvala lepa. Gospod Vali, hvala lepa, da ste mi dali besedo. Že prej sem prosil za eh, vprašanje v okviru modrega kartona, pa me niste videli. Gospod Salini, prvič ste v Evropskem parlamentu, ste dejali, Evropski parlament je, poje, je podprl pakt stabilnosti in rasti. Gospod Renci eh, si je prizadeval za spremembe pakta stabilnosti in rasti in tudi za spremembo davčne politike. Ali menite, da je to sprejemljivo tudi za italijane? Kaj ti ne vedo, da bodo v prihodnih letih še revnejši? Gospod eh, Salini, beseda je vaša. Jaz sem prepričan v sledeče. Eh, sodeloval sem tudi že v občinski upravi mislim, da uh, evropska zakonodaja ne omejuje, omejuje le tiste, ki nimajo alternativnih predlogov. Danes imamo vizijo in uh, zahtevali smo, da pakta stabilnosti in rasti ne odpravimo, ampak da ga spremenimo. Torej, vaša zaskrbljenost je tudi naša zaskrbljenost, ampak prosim, predstavite kakšen konkreten predlog. Gospod Vali zgolj v informacijo. Predsedujoči lahko odloča o tem, komu bo dal besedo v okviru postopka modrega kartona. Ker je vaša skupina eh, že dobila veliko časa za govor, sem se odločil, eh, da eh, vam ne dam besede prej. Gospod Danti, hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod predsednik komisije, gospod predsedujoči svetu. V času vašega predsedovanja je prišlo do prvega pomembnega premika. Teme uh, ulaganj, uh, teme priseljevanja, uh, tema gospodarstva, vse to so teme, uh, ki uh, so postale ključnega pomena. Uh, Eh, še prav posebej eh, so bile teme obravnavane po evropskih, in, evropskih volitvah in za prizadevanjem italijanskega predsedstva. Vendar pa moramo z delom v tej smeri nadaljevati. Eh, potrebno se je osredotočiti na rast, ki bo temeljila na realnem gospodarstvu in pa na izboljšanje družbene situacije. Z več Evrope se bomo lahko bolj uspešno soočili z izzivi prihodnosti slike, ki smo jih eh, videli v nedeljo, slike voditeljev, ki eh, strnjeno uh, zastopajo svobodo, uh, te slike morajo ostati v našem spominu, vendar pa ne smejo biti le spomin, ampak morajo tudi zaživeti. Gospod Zala. Spoštovani kolegi. Ko ocenjujemo italijansko predsedstvo, ne smemo pozabiti na to, da je zadnjih šest mesecev bilo velik izziv z vidika zunanje politike. Od porasta uh, islamske države v Iraku in Siriji do krize v Ukrajini, vse te stvari so zelo spremenile Evropsko strateško pokrajino. Evropska unija se je uspela dobro dogovoriti. Uvedli smo uh, Eh, svežen robustnih sankcij kot odgovor eh, na kršitev mednarodnega prava strani Rusije. In to je bil zgodovinski načitek za naš, eh, dosežek za našo zgodovinsko politiko. V južnem sosedstvu so se številne države članice pris, pridružile mednarodni koaliciji Eh, proti eh, islamski državi. Prav tako se je Italija dobro odzvala na krizo v Sredozemskem morju v obliki operacije Triton. Trenutno me tolaži to, da v sredozemlju in pa na vzhodu so stvari bolj eh, stabilne, kot so bile poleti. Uspeli smo se izogniti najslabšim scenarijem in zato se moramo pokloniti italijanskemu predsedstvu. Sedaj pa eh, prosta razprava v prihodnjih petih eh, minutah glede na to, da imamo zahtev veliko, bom eh, dal eh, besedo tistim, ki so prvi zaprosili za njo in seveda jo bom, porazdelil, bom čas enakomerno porazdelil med eh, poslanske skupine. Gospod Juri. Gospod predsedujoči. Včeraj in danes smo slišali veliko lepih besed o evropski solidarnosti ampak ko solidarnost potrebujejo naši kmeti, ko so jo potrebovali, ko jih je prizadel uh, ruski embargo, uh, takrat um, z njimi nismo bili posebno solidarni. V takšnih situacijah bi morali biti prav tako solidarni, ne samo, ko so evropejci pripravljeni stopiti skupaj eh, za to, da obranijo našo varnost. Ko bomo v prihodnosti ocenjevali delo predsedstva, moramo pomagati tudi kmetom, tudi zato, da ohranimo varnost na našem kontinentu in da smo lojalni do naših eh, prijateljev. Gospa Silvija Kosta, hvala lepa. Eh, italijansko predsedstvo je imelo pomembno vlogo pri spremembi zakonodaje in tudi pri pregledu strategije Evropa 2020. V središče smo eh, postavili politiko ulagan in to je potrdil tudi predsednik Juncker. To strategijo je navdihnilo italijansko predsedovanje. Poleg tega ste se osredotočili tudi na prožnost. Ne bi pa rada izpustila tudi trikotnika eh, raziskave, audiovizualne storitve in eh, kultura. Mislim, da ste upravili um, eh, dobro delo tudi na tem področju. Naj vas pri tem spomnim tudi, da je pomemben rezultat italijanskega predsedstva tudi ta, da bo izobraževanje eden izmed petih ključnih elementov v načrtu ulaganj. svet ministrov eh, je sprejel eh, priporočila eh, italijanskega predsedstva in sicer, da naj bo izobraževanje v središču te strategije. Poleg tega ste upravili veliko dela tudi na področju kulturne dediščine. Eh, to bo zagotovilo več priložnosti za ustvarjanje novih delovnih mest, eh, pa tudi za razvijanje turizma. In to je v središču strategije Agenda 2020. Eh, Zato se zahvaljujem predsedstvu. Lep pozdrav vsem skupaj. Mm, V času italijanskega predsedstva smo veliko slišali o evropski entiteti. To naj bi predstavljal evropski socialni model, ki naj temeli na socialnem dialogu eh, in na pravicah deli, delavcev. Saj, ko gre za zakonodajo dela, ampak v času italijanskega predsedstva smo bili priča dodatni razgradni pravic delavcev in socialne zaščite. To se dogaja eh, še vedno v Italiji, se je prej dogajalo v Španiji in drugih državah. Ne zagotavljamo rasti in zaposlovanja eh, in nimam veliko upanja tudi ne za naložbeni načrt. Ehm, v. poner las bases para la pérdida de la identidad europea. Vi ste pravzaprav prispevali k razgradnji evropske integritete, o kateri, o kateri ste govorili. Upam, da bo novo predsedstvo opravilo boljše delo. Grazie, presidente. Gospod Castaldo, najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod Renci. Danes smo poslušali eh, realni prispevek v surrealni situaciji. Govorili ste o, ste o prožnosti v rasti, o evropski viziji, ampak kakšna je dejanska situacija? Eh, dejanja trojke, ki uničujejo življenje evropskih državljanov, Junkerjev eh, načrt, eh, minimalni kriteriji za državljanstvo evropskega kontinenta. Ja, imate vizijo. Vizija, v, ki povzroča uničenje številnih življenj v moji generaciji glede na to, eh, da mi je všeč literatura, naj povem, da so se mladi izgubili v eh, gozdu Evrope. Danes smo tukaj zato, da bi eh, skupaj z drugimi državami zagovarjali zid, ki sever deli od juga Evrope tisti, eh, ki so izgubili delo, tisti, eh, ki so žrtve te krize, tisti ne potrebujejo naših eh, lepih besed danes, potrebujejo konkretna dejanja. Takšna je danes Evropa in takšna je danes Italija. Gospod Borgecija. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod Renci. Dejali ste, da se boste zauzemali za majhna in srednje velika podjetja in zares ste si prizadevali za to, da ste rešili industrijo svojega učeta z javnimi sredstvi. Pozabili pa ste na majhne podjetnike v Italiji, eh, ki jim ni ostalo eh, drugega, kot da se odločijo za samomor. Vedno znova prejemamo pozive majhnih podjetnikov eh, iz Italije, ki želijo rešiti svoja podjetja. Tudi tukaj na mizi eh, imam eh, ene, eno izmed takšnih prošen. Torej, če eh, želite kaj storiti, potem morate dejansko eh, rešiti eh, situacijo na področju brezposelnosti. Potem morate res rešiti majhna in srednje velika podjetja. Ne pa, da ste rešili zgolj podjetje svojega očeta, zato ker je pač vaš oče slučajno oče predsedojočega svetu. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu sveta, eh, predsedujoči svetu, gospod Renci. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Gre za tri glavne teme v tej razpravi. Prvič za eh, proračun, ki je seveda pod velikim pritiskom. Hvala, da, tudi, da so poslanci v Evropskem parlamentu navedli določene zadeve, ki jih jaz v svojem zaključnem govoru nisem povedal, ampak hvala tudi za številna priznanja, ki so bila izrečena v zvezi s pripravo proračuna. Torej, um, ampak poslanci, vi ste odgovorili na te pozitivne zadeve, jaz eh, tega nisem eh, povedal. Kot gospod Verhofstadt je navedel tudi nekaj manj pozitivnih zadev. Nismo zaključili torej direktive o značbah Made in eh, s tem se bomo ukvarjali še naprej. To je gotovo Eh, nek element objektivne negativnosti, ampak isto velja tudi za telekomunikacije. To je seveda zelo zahteven dosi. Enajstkrat smo se sestali v delovnih skupinah in smo vodili zelo poglobljene razprave, naprimer tudi pri eh, večerji pri, eh, med predsedniki vlad septembra. Pri nekaterih vidikih smo napredovali, mm, naprimer pri neutralnosti omrežja ne, pre, pri gostovanju tam so se pokazale večje razhajanja. Nedvomno je veliko vidikov, ki jih nismo obravnavali in rešili tako, kot bi si želeli. Uh, in, ampak, um, uh, torej, tudi eh, kolegi iz drugih držav uh, in uh, iz drugih političnih skupin so opozarjali tudi na pozitivne vedike tega predsedovanja in zato se zahvaljujem. Uh, ob koncu eh, predsedovanja poteka vedno tudi politična razprava. V Italiji je to še, vidno, eh, še posebej težavno, kajti smo v času eh, zapletenega prehoda. Um, imeli smo različne politične vlade, imeli smo tehnične vlade, potem spet politične vlade z različnimi uh, koalicijami, pri čemer so včasih te vlade sestavljale eh, tudi skupine, ki so zastopale zelo nasprotna stališča. Ampak čudno se mi zdi, da evropski poslanci, ki zastopajo Italijo, eh, tako eh, pikolovsko opozarjajo na vse negativne plati naše države. Eh, eh, torej, mnogi vedo, Mm, tudi če smo iz različnih političnih skupin, da je tako, naprimer poslanec Maltize, ki ga ni več v dvorani, on pravi, da ima Italija tretji največji premankljaj na svetu. To drži, Italija ima velik uh, deficit. Uh, Ampak nihče ne dvomi o tem, da ima Italija največ osebnih prihrankov v Italiji. In če poslanci iz gibanja petih zvest eh, opozarjajo na vedno večjo revščino družin, potem številke ne govorijo te eh, zgodbe. V času krize so italijanske družine povečevale svoje prihor, prih, prihranke o 3,5. 5 eh, trilijard evrov do, na 3,9 bilijonov evrov. Zakaj se je to zgodilo? To se je zgodilo zato, ker italijansko eh, gospodarstvo in eh, najmi poslanci v Evropskem parlamentu opravičijo, če eh, tu govorimo o italijanskih zadevah, zato ker smo v času negativnih novic, novic, ki niso samo posledica varčevalne politike, o tem bi lahko dolgo razpravljali, temveč predvsem bojazni pred prihodnostjo, da vidijo prihodnost kot neko grožnjo in zato Eh, je ta paradoksalna situacija, da se je v Italiji v teh letih so se prihranki povečali. Eh, družine so se, kar je paradoksno, pravzaprav obogatile, ker se bojijo prihodnosti. Zelo težko je mm, vas je seveda prepričati o realnosti, vendar realnost se usiljuje in to pravim tudi kolegici moji, ki Ehm, navaja velike probleme korupcije v Italiji. Leta 2014 je italijanski parlament na predlog vlade izbral in sprejel soglasno, povdarjam soglasno, predlog vlade, da eh, naj Rafaele Cantone preuzame vodi, eh, vodstvo organa za boj proti korupciji. In Eh, to je omogočilo, da se pri Expo ne ukvarjajo več samo s, tem, s korupcijo, temveč z osebinami. To je bil velik prelom. In eh, torej, eh, nekateri vidijo to eh, evropsko tribuno samo kot priložnost kritizirati svojo državo. Eh, Um, nekateri so pri tem seveda zelo koherentni. Um, naprimer, so nekateri povdarjali, da so ljudje zelo razočarani, ko vidijo eh, to prazno parlamentarno avlo. Um, veseli me, da je on sam uh, enkrat našel svoj uh, prostor tu v Evropskem parlamentu. Um, um, torej že 11 let je tu, pa ni zelo pogosto v tej dvorani. Torej, on je zelo angažiran tudi v uh, italijanski kampanji. Čez 3-4 leta, ko bo spet uh, um, volilna kampanja v Italiji, um, bo spet v Italiji gospod Salvini in potem bo. Uh, uh, bo, bom rekel, bomo vprašali gospoda Salvinija, kaj je v teh 13 letih naredil za Evropo, ker on bo verjetno spraševal, kaj pa je Renci naredil za Italijo in jaz bom postavil nasprotno vprašanje. Torej, politična skupina, ki zastopa politični model gospoda Salvinija, je naprimer predlagala, da se ukini izvajanje šengenskega sporazuma. Eh, predsednica eh, oziroma poslanka Marine Le Pen je to eh, v javnosti razglašala. Eh, italijanski notranji minister, ki je bil tudi član Lige Nord, je rekel, ukiniti Schengen bi pomenilo konec Evrope. Maroni, to je bil notranji minister Maroni, rekel je, Italija naj bi bila um, proti temu. Um, torej, um, torej, to kaže zelo jasno nekaj zelo enostavnega in sicer, da obstaja velik eh, razkorak med demagogijo in realnostjo. Eh, torej nor eh, razkorak. Eh, torej, nekateri um, želijo predvsem staviti na politiko s tem, da, da želijo druge navdušiti za politiko, drugi pa želijo predvsem ustrahovati. In to je velika razlika. V V Italiji danes tekmujejo med tistimi, ki vidijo težave, ki pa se postavijo na noge in jih poskusijo rešiti in ki vidijo in želijo ustvariti za, Eur, za Italijo lepo prihodnost. Drugi pa predvsem vidijo te težave in stavijo na neuspeh in upajo, da nam ne bo uspelo. In to je mogoče sporočilo, ki ga radi slišijo s katerimi si uh, uspešen pri volitvah, uh, torej predstavnikov UKIP-a tu ni več, uh, čeprav jim to želim tudi povedati. Um, um, moja stranka je dobila 11 uh, milijonov glasov, uh, torej in Ehm, eh, predstavniki UKIP-a so rekli, da smo mi tisti bruti, ta nerazumna bitja. Ampak v bistvu se trudimo zelo, da bi razumno stopili iz te krize, da ne stavimo pri tem na strah, na bojazen, na to, na poraz, da ne stavimo na poraz, temveč da rečemo, da je edina rešitev za naše otroke ta, da Evropa ni samo kraj spomina, ni samo muzej, um, ni muzej, eh, muzej besed, temveč Evropa bo uh, uspešna samo, če bo postavila v središče življenje ljudi, ki želijo verjeti v jutrišnji dan, ki se ne bojijo in ki um, ne vidijo vsega, kar se dogaja po svetu, samo kot grožnjo. In mislim, da smo vsi prepričani, da je Evropa večja kot grožnje in nevarnosti in Evropa je veliko močnejša v svojih vrednotah, kot so napadi, ki smo jim izpostavljeni. In to mi si želimo, da bo eh, prihodnost odvisna od prizadivanja vsakega posameznika. In to naj bi bila prihodnost, ko bo Evropa um, vodila uh, našo skupno lado v prihodnost in na tej ladji bo tudi naša država. Hvala. Grazie, grazie, signor Presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa italijanskemu predsedstvu za opravljeno delo v preteklih šestih mesecih. Vso srečo Italiji. To je država, iz katere prihajam tudi sam, je država ustanoviteljica Evropske unije. Sedaj pa dajem besedo predsedniku komisije Žan-Klodu Junkarju. Gospod predsedujoči, v zaključek eh, te razprave bi eh, rad še enkrat povedal, da se zahvaljujem italijanskemu predsedstvu in eh, Mateju za opravljeno delo v uh, preteklih šestih mesecih. Danes uh, smo v Evropskem parlamentu, zaradi tega ne bi rad vodil italijanske razprave. Uh, nacionalne razprave se morajo voditi doma. Grazie al presidente Juncker.